gospe Karoline Ponset Banel, ki nadomešča gospoda Juan Carlosa Giralta Vidala z učinkom 3. februarja 2016. Parlament se je seznanil s to izvolitvijo in eh, čestitke in dobrodošlica novi kolegici in v vseh organih